imam naslednje sporočilo za vas. Odbor Ekon je se je odločil, da ne bo ogovarjal delegiranemu aktu, ki je bil predložen na včerajšnji seji. V skladu z šestim odstavkom 105. člena našega poslovnika velja ta delegirani akt eh, kot eh, sprejet. Eh, besedilo bo objavljeno jutri, 7. februarja. Zdaj pa prihajamo.